pa ni predseda Dici. Good afternoon, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, kolegi in kolegice. Ponovno zvanjam sejo, zapisnike in sprejeta besedila. So Eh, sprijeta, če nimate ogovorov. Se pa prihajam na prvo točko na dnevnem redu, tematska razprava o nujnih podnebnih razmerah. V tej razpravi nimamo kenšti aja in eh, ne sprejemamo tudi modrih kartonov. S tem bi najprej predalo gospe Dali, ki je avtorica. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi kolegom, ki so tukaj. Hvala lepa tudi predstavnikom finskega predsedstva. Upam, da podnebne izredne razmere čutijo tudi pri komisiji, se nam bodo v kratkem pridružili. Vedno več eh, imamo izrednih eh, razmer virhanov, naj bi se to dogajalo vsaj enkrat na leto do leta 2050 na različnih lokacijah. Požari se tudi povečujejo in se bodo do konca stoletja. To niso kar takšne izjave, to je samo nekaj sklepov Mednarodnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodov objavila v svojem poročilu iz meseca septembra tega leta. Podnebna kriza, podnebne izredne razmere odmevajo po naših ulicah eh, in tudi v tem parlamentu. Dovolj je bilo prazne retorike tistih, ki menijo, da se treba lotiti podnebnih sprememb. Eh, Eh, takoj in eh, hitro. Dovolj je samo besedi, zdaj moramo delovati. Državljani plačujejo veliko ceno za izredne razmere, kot so požari, poplave in podobno. S tem pa so povezani tudi izjemno visoki stroški. Zaradi tega smo pri SND pozvali k tej razpravi. Kako se bomo lotili izrednim razmeram, eh, s katerimi se soočamo? Vse se te pojavljajo. Samo da rečem, da so to izredne razmere, ne bo dovolj. Če je, če je vaša hiša gori, ne boste samo govorili, da gre za požar, ampak boste poskrbeli tudi za to, da bodo prišli gasilci in na požar bo gasili. Zato moramo začeti zdaj delati na dolgi rok, moramo sprejeti eh, celovit eh, načrt, ki bo podprt tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi in bo istrezno izpeljan. Zato potrebujemo čim prejšnjo tranzicijo v eh, proračunu, potrebujemo financiranje na vseh ravneh, regionalni, nacionalni, tudi evropski. Potrebujemo revolucionarno transformacijo, ustvariti moramo nova delovna mesta na tem področju in pokazati svojo odpornost in konkurenčnost. Izboljšati pa moramo tudi javno zdravje. Socialisti in demokrati pozivajo k ambicioznemu načrtu za razogličenje, prehod z ogličnih tehnologij na čiste tehnologije. Zavarovati moramo biotsko raznovrstnost, razviti nov kmetijski model del, ki bo okoljsko trajnosten in bo preprečil pomanjkanje hrane. Moramo pripraviti tudi načrte pogozdovanja pri pretiranem sekanju gozdov, pa tudi ukrepe za zagotavljanje skrbe z vodo in ustrezno energetsko učinkovitost. Potrebujemo ustrezen sklad za prehodne razmere. S tem uh, bomo poskrbeli za vse. Potrebujemo aktivnost, ki bi lahko prispevali za 25 odstotkov potrebni zmanjšanje emisije CO2. Potrebujemo tudi eh, obnovljive vire, ki temerijo na oceanih. Potrebujemo alternativna goriva, zašiti moramo pomorske eh, vire in vire hrane. Zdaj imamo priložnost, da se odločimo, ali ne bomo naredili nič in se bomo samo soočili s tem, da smo v krizi, ali pa bomo ta izziv izkoristili za to, da bomo kasneje močnejši in bolj učinkoviti in reševali zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa za finsko predsedstvo. Gospa ministrica, izvolite. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala, da ste me povabili, da tukaj predstavljam svet pri tej tematski razpravi. Podnebne spremembe predstavljajo eksistencialno grožnjo soočamo se z uničujočimi posledicami podnebnih sprememb. Zato je ustrezno delovanje bolj potrebno kot dajkoli prej. Eh, IPPC je že eh, sprejel ustrezne ukrepe za to, da bi eh, zagotovili povečanje temperature na 1,5 po industrijski revoluciji. Zdaj smo že prišli do enega odstotka nad eh, predindustrijsko obdobje in se hitro spreminja. Brez eh, mednarodnega ukrepanja področju podnebnih sprememb bi lahko prišli do dvestopinskega povečanja v kratkem. Podnebne spremembe vse bolj prispevajo k poslabšanju biotske raznovrstnosti, eh, vodnih eh, virov. Arktika se segreva dvakrat hitreje kot preostali svet, kar povzroča eh, lokalne tudi globalne posledice. V skladu za poročil Združenih narodov so prispevki, ki so jih podale države eh, članice, podale nezadostni, da bi dosegli dolgoročne cilje. Doslej nismo napredovali dovolj dobro, pa to vendarle pomeni, da moramo pospešiti naša prizadevanja, povečati moramo znanje, zaskrbljenost in razumevanje podnebnih sprememb povsod po svetu. Še posebej spodbudno je videti, da civilna družba in državljani, sploh mladi, pozivajo k bolj ambicioznemu ukrepanju. Podnebne spremembe, ki jih proizvaja človek, so posledica človeške proizvodne in eh, zato je ključnega pomena, da se mladi udeležujejo potrebnih aktivnosti, s katerimi bomo zagotovili, da bo naš eh, planet vedno življenje na njem tudi v prihodnosti. Zadnji podnebni vrh je bila zadnja pobuda za spodbujanje mednarodnih prizadevanjem za določ, doseganje ciljev pariškega sporazuma. Zato moramo sodelovati med vladami, podjetji in državljani, če želimo doseči spremembo paradigme v družbi, ki, so, ki je potrebna, da bi, se, da bi preprečili podnebne katastrofe. Evropska unija želi tukaj odigrati vodilno vlogo. Želimo zmanjšati emisije 58 odstotkov od leta 90 do leta 2017. Evropska unija bo do leta 2020 presegla cilje, ki si jih je zastavila za zmanjšanje izpustov toplogrednih perinov. Zato je treba eh, zagotoviti doseganje ciljev in poskrbeti za to, da bodo vsi dosegli svoje cilje. Politike, ki jih je Evropska unija sprejela do sedaj, ne bodo zadoščale, če želimo doseči eh, zmanjšanja, ki bodo potrebna za doseganje dolgoročnega cilja sporazuma. Zaradi tega potrebujemo ustrezno družbeno in socialno transformacijo. To bo zahtevalo prizadevanja vseh eh, strani. Evropska unija bo morala ustrezno pripraviti svojo strategijo za. Uh, podnebni vrh Združenih narodov, svet se od novembra lanskega leta pogovarja o tem, kako doseži cilje na osnovi pariškega sporazuma pri dolgoročnih eh, emisijah eh, in ciljih za čist planet eh, za vse. Potrebne družbene in ostale spremembe bodo zahtevale prizadevanja na vseh sektorjih gospodarstva. Zato je še toliko bolj pomembno, da to razpravo vodimo široko, vključujoče po vseh državah, eh, članicah Evropske unije. To vplivajo na vse nas, zato moramo proces eh, ustrezno voditi in ga vnotežiti tako, da bomo imeli koristi za vse. Treba je poštevati razlike med eh, regijami, tako da ne bo nihče ostal zadaj. Tranzicija omogoča tudi velike priložnosti za gospodarsko rast, ustvarjanje novih delovnih mest in tehnološki razvoj prepoznati moramo eh, to priložnost in zaščititi našo eh, industrijo pred konkurenčnim pritiskom od zunaj. Večina držav članic se strinja z ciljem eh, podnebne neutralnosti do leta 2050. Veliko držav si je že zastavilo nacionalne cilje na tej poti. Še naprej bomo delali v tej smeri in se veselimo, da bo Evropski svet pripravil svoje smernice do konca leta 2019. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije komisar Oettinger. Izvolite. Spoštovana gospod predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, spoštovana gospa ministrica, ki predstavlja predsedstvo sveta. Danes eh, nadomešam kolega, ki je pristojen za to področje v tej razpravi. Novi parlament in nova komisija, ki bo v kratkem začela delovati, upravičeno govori o trajnostnem razvoju, o podnebnem varstvu in okoljskem varstvu. To, ta tema se pojavlja na vseh področjih evropske politike. Lahko gradimo na tem, kar je upravil prejšnji parlament in komisija pod vodstvom gospoda Junkerja na področju trajnostnega razvoja, razvoja skupnih pravil, standardov in eh, instrumentov v ta namen. Na svetovnem prizorišču lahko trdimo, da je Evropska unija dokazala svojo ambicioniranost že pred Parizom in po Parizu. Želimo ostati bistveno pod dvostopinsko povečanje radi bi dosegli povečanje temperature samo za stopinjo in pol. Nekaterim drugim je tudi uspelo, vendar pa ne vsem eh, na svetu. Smiselno se je zadeve lotiti na evropski ravni, zaradi tega se nam zdijo nacionalne eh, poti eh, drugo najboljša rešitev v evropskem skupnem trgu, v Evropski uniji. Uh, lahko evropeiziramo tudi varstvo podnebja in varstvo okolja. Zato imamo ustrezni sistem ETS, e sistem trgovanja z emisijami, preko katerega lahko zmanjšamo z zmanjšanjem količin iz spustov, sprejemamo fleksibilne rešitve in s tem eh, lahko z tržnimi okrepi dosežemo 50 odstotkov cilja za leto 2020, 2030 in 2050. Sistem ETS deluje tako za energetiko, kot tudi za industrijo. Kar pa ni vključenje, so mobilnost, promet, transport. Tukaj nismo vključili področja gradbeništva in tudi ogrevanja in elektrike za stanovanska poslopja. Nova komisija in novi parlament eh, bi se lahko ukvarjal s tem, da eh, bi sistem ETS razširili tudi na promet, pa tudi na uh, gradbeništvo, na porabo uh, kurjave in tudi elektrike. V določenih državah članicah si na, v tej smeri že prizadevajo, vendar pa dajemo prednost vse evropskim rešitvam. Kakšni bi bili možni instrumenti, ki bi jih lahko predlagala Evropska komisija, kolega Franca Timmermans znotraj eh, komisije pod vodstvom gospe von der Leyen je pristojen za to področje, on bo odgovoren za novi zeleni dogovor. V sto dneh po začetku delovanja komisije bo predstavil, kaj je komisija na tem področju dosegla in izvedli bodo tudi vse trizne ocene. Predvsem pa je treba staviti na tehnologijo. Na sodobno tehnologijo, ki zagotavlja energetsko učinkovitost, ki vežejo eh, izpuste in s tem eh, bistveno prispevajo k doseganju ciljev obzorje. Evropa je na tem področju ključen element. Potem pa stavimo tudi na to, da bomo še naprej uporabljali sistem ETS, mogoče bomo izzeli količine in poskrbeli za povečanje cen na tono. Tukaj parlament eh, močno sodeluje pri vseh pogajanjih. Naša meni je, da bi s tem nadaljevali. Tretji, če imamo 40 odstotni cilj eh, zmanjšanja v svežnjo čisti energiji, v mobilnostnem svežnju, smo se za to odločili in po naših izračunih eh, lahko dosežemo eh, minus 40 odstotkov do leta 2030, mogoče celo 45, zdaj pa razprava poteka o 50 ali celo več odstotkih. Po mojem mnenju bi tukaj potrebovali ustrezno oceno učinkov, tako da bi se lahko odločili, ali moramo dopolniti svežne, ki smo jih sprejeli v prejšnjem zakonodajnem obdobju, ali pa jih moramo celo revidirati. Tukaj imamo tudi trgovinske sporazume, ker je Evropska unija odgovorna samo za 9 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov na svetu je lahko trgovinski sporazum z drugimi partnerji in eh, skupno zmanjšanje emisij in nekaj zelo smiselnega. Evropska unija nikoli ni bila v takem položaju, da bi lahko razpravljala z različnimi državami in v sporazumih je dosegala tudi ustrezne okoljske cilje in cilje na področju izpusta toplogrednih plinov. To je tudi pogajalsko izhodišče za Evropsko unijo. Lahko razmislimo tudi o tem, kako se izogniti ohajanju oglika pri uvozih v Evropsko unijo. Mogoče bi lahko zaračunali te izpuste CO2 v obliki davkov. To bi lahko preverili preveriti moramo, ali je to ustrezno usklajeno tudi z pravili o konkurenčnosti. Pripravljeni pa moramo biti tudi na trgovinske spore in trgovinske vojne. Glede na to, kako bodo na to gledali na drugi strani luže. To moramo Tukaj moramo biti previdni in poskušati ustvariti politično ravnotežje. Novi eh, finančni okvir, s katerim se trenutno ukvarja predsedstvo, kjer smo že blizu cilja, kjer bomo odskodili večino vseh investicij glede na cilje na področju okolja gre za 160 milijard na leto, 40 eh, milijard od eh, tega je namenjeno programov pri enem 40-60 odstotkih, pri določenih celo nič odstotkov samofinanciranja, zaradi tega, ker eh, programi niso povezani z okoljem znotraj finančnega okvira bomo mogoče uvedli tudi sklada za pravično tranzicijo. Imamo 41 premogovniških regij, v 12 državah članicah. Da bi dosegli strukturne spremembe v teh državah, bomo morali narediti veliko. Samo Poljska ima 19 takih regij. Prehod eh, na elektriko ali plin bo težaven. Treba pa je zagotoviti, da ne bo tukaj negativnih posledic za delovna mesta, socialno pravičnost v tem prestrukturiranju komisija trenutno pripravlja razmislek o tem, kako bi lahko konfigurirali takšen sklad za eh, pravično tranzicijo in kakšne bi bili pogoji za črpanje sredstev iz tovrstnega sklada. Vsakršen prispevek eh, Evropskega parlamenta bo tukaj zelo dobrodošel v naslednjih tednih. EU Invest. Strukturne banke v Evropski uniji bodo prav gotovo del instrumentov znotraj zelenega eh, dogovora. Kako lahko evropsko, nacionalno, regionalno in tudi zasebno aktiviramo finančna sredstva? Vaša razprava je torej eh, začetek eh, zeleni dogovor, predlog eh, nove komisije, gospoda Timmermansa in gospe von der Leyen, bo konkretna predloga za vaše daljne razprave. Mislim, da lahko gradimo na tem, kar sta opravila prejšnja komisija in prejšnji parlament. Usmeritev bomo ohranili, mogoče pa lahko nekoliko pospešimo aktivnosti. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu političnih skupin za skupino ELS za dve minuti, gospodi Langej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Boj proti podnebnim spremembam je eden največjih izzivov naših časi, časov. Je tudi prav, da je ena najpomembnejših eh, prednostnih nalog nove komisije kot eh, krščanska demokratinja menim, da nismo lastniki našega planeta, smo samo skrbniki tega planeta in ohraniti ga moramo za naslednje generacije. In ne smemo biti mi tisti, ki kažemo srednji prst mladim in pravimo, da podnebnih sprememb ni in da si to izmišljajo. Ravno tako ne želimo biti tisti, ki govorimo drugim, kaj morate storiti, da si morate kupiti teslo, da morate izolirati svojo hišo, ne glede na to, da komaj preživite. ELS meni, da obstaja srednja pot. Srednja pot, eh, ki se bori proti podnebnim spremem, ampak pomaga ljudem, da ne prelaga bremena na tiste, ki si to najtežje privoščijo. Seveda je lahko govoriti o skladu za pravični prehod. Mi v Evropski uniji ne smemo imeti samo zelenega dogovora ali zeleno zakonodajo, ampak tudi močno in krepko industrijsko zakonodajo. Zato bomo zagotovili naredili, da bomo imeli najbolj inovativno, najbolj čisto industrijo, zato da bomo ohranili delovna mesta za prihodne generacije. Če, spoštovani kolegi, govorimo o trajnostnosti, o trajnostnosti, ki je seveda dobra za okolje in s katero se borimo proti podnebnim spremem, ampak gre tukaj za družbeni in gospodarski vidik. Potrebujemo močno industrijo za to, da poskrbimo, da bomo dosegli rezultate na področju podnebnih sprememb. Če lahko delamo na področjih teh treh vidikov, potem se vam bo skupina ELS zagotovo pridružila. Najlepša hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov za dve minuti, gospa Fricon. Najlepša hvala, eh, gospa predsedujoča. Mednarodni panel Združenih narodov za podnebje je jasno dejal, da je možno trend obrniti nazaj in doseči cilje iz pariškega sporazuma. Naša naloga kot socialdemokratka je, da mora Evropska unija, mora, da mora Evropska unija postati vodilna na poti do okolju prijazni in podnebju prijazni družbi potrebujemo energetske okvire, trgovanje z emisijami, obnovljive vire in zmanjšene emisije v transportnem sektorju. To so zelo pomembni cili, vendar pa je za vse jasno, da moramo še več zmanjšati emisije in dosti hitreje kot do sedaj. To moramo storiti seveda v skladu s pariškim sporazumom. Zato moramo prevzeti politično vodstvo. Mi želimo to vodstvo v socialdemokratski stranki prevzeti. Jasno je, da moramo doseči družbo, ki bo trajnostna socialnega vidika in z okoljskega vidika. Pripričana sem, da nam bo to uspelo, če bomo sodelovali, da bomo dosegli zmanjšanje emisij in istočasno dosegli gospodarsko rast. Tako bomo ustvarili nova delovna mesta, trg dela se bo spremenil in zato se moramo posvetiti tudi temu. Odgovornost eh, je naša, moramo naprej razvijati in usposabljati naše prebivalce. Zelen dogovor je dober predlog in potruditi se moramo, da te cilje tudi dosežemo. Prihajam iz Švedske, Švedska je zelo napredna na tem področju, veliko sredstev smo vložili v to. Upam, da bomo lahko dosegli, da to, da lahko obljubimo, obljubimo Greti in vsem ostalim mladim, da bomo prevzeli vodilno vlogo na tem področju. Najlepša hvala v imenu skupine Renew ima besedo gospa Rodriguez Ramos. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. V moji politični skupini vemo, da nikogar ne smemo izpustiti, ni nobenega zakonodajalca, nobene ustanove, nobene vlade iz načrta za boj proti dnevnim spremembam. To je namreč že do sedaj povzročilo ogromno žrtev. Moramo zaustaviti segrevanje planeta. Če želimo to doseči, moramo sprejeti zelo stroge ukrepe in to na način, kot eh, do sedaj še nismo storili. Večina prebivalcev meni, da gre za zelo resen problem. Naši otroci, mladi pa menijo, da gre za pravo krizo, da gre za izredne razmere. In zato se spustijo na ulice vsak petek in od nas zahtevajo, da ukrepamo. Na tem planetu porabimo dosti preveč eh, sredstev in virov in stvarimo dosti preveč odpadkov. V nekaterih eh, sektorjih zavržemo 98 odstotkov vsega, kar proizvedemo. Kako ne bomo zmožni oblikovati proizvodnih sistemov in potrošnih sistemov, ki bodo bolj razumno um, delali z vsemi sredstvi in z vsemi viri? Vse, kar proizvedemo, mora imeti pred očmi ohranjanje naravnih virov, sredstev in ohraniti zelene površine se potruditi za razogličenje, da bo naše gospodarstvo doseglo ničelne izpuste oglika. To je transverzalno in tudi globalno. Sočemo pa se s težavo in to je, da nimamo pravno obvezujočega okvira. Delamo na prostovoljni osnovi, zato je podnebni vrh tako zelo pomemben. Združeni narodi pravijo, da potrebujemo več sporazumov, strože ukrepe in da moramo storiti več. Evropska unija je pokazala dobro voljo, zeleni dogovor je zelo dobro vodilo, zelo dobra podlaga, vendar pa zavedati se moramo, da brez sodelovanja in brez zaveze vseh držav članic nam ne bo uspelo. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Bas Eichhout. Dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala vsem, da ste postavili to točko na dnevni red z naslovom podnebne in okoljske izredne razmere. To je ključnega pomena, kajti če sem odkrit, ko vas poslušam, ne občutim te nujnosti in teh izrednih razmer, ko govorimo o podnebju. Ravno tu leži problem. Komisija govori o zastavljenih ciljih, o katerih smo sprejeli odločitev pred petimi leti. Znanost pa je med tem napredovala. Če si preberete vse znanstvene znanstvene um, publikacije in vsa znanstvena poročila in raziskave vidite, da moramo spremeniti naš gospodarski model, da bomo dosegli podnebno neutralnost in istočasno ustvarili delovna mesta. Raziskave imamo tu. Svet pa še vedno omahuje glede oglične neutralnosti. In Še eno leto imamo, dokler ne stopi veljavo pariški sporazum. Bomo zopet govorili o istih ciljih kot pred petimi leti. To ni nujnost in izredne, izredni ukrepi, ki jih od nas zahtevajo naši državljani. Torej, potrebujemo ukrepe, dejanja v svetu, v komisiji in tudi tukaj v Evropskem parlamentu, kajti zelo lepo je poslušati vse te razprave tukaj na prenam zasedanju, vendar pa, ko govorimo o politiki, moramo ukrepati in delovati tudi mi. Sedaj razpravljamo o reformi skupne kmetijske politike. To je področje, kjer resnično lahko dosežemo veliko rezultatov. Pozivam vam, vas, da ukrepamo, da delujemo in da zagotovimo zagotovimo, da bo reforma skupne kmetijske politike resnično zelena reforma, ne pa bomo zopet samo subvencionirali velika kmetijstva. Moramo poskrbeti tudi, da so naši trgovinski sporazumi zeleni okolju prijazni. To mora postati pravno obvezojoče za to, da bomo ravno tako pritisnili in zahtevali napredek na mednarodni ravni, kajti ta zadeva je res nujna v imenu skupine ID, gospa Sardone, za eno minuto. Hvala. Socialisti so predlagali to razpravo in sicer, da govorimo o podnebnih in okoljskih izrednih razmerah, o izrednih razmerah. Torej, eh, prej se je levica bolj ukvarjala z delavci, z revnežimi, eh, revnežimi, z narodom. Jaz bi si pričakovala eh, tematsko razpravo o plačah, o socialnih vprašanjih, ampak mogoče reveži niso več v modi. Danes je influencerka Greta in z njo vsi eh, šolarji, ki ne obiskujo šole, temveč demonstrirajo. Oni eh, narekujejo politiko celi Evropi in Evropska unija nas želi prisiliti v programe, ki niso izvedljivi in tudi s čašalnicami, ki niso realistične. Načrti so pogosto tudi napačni, kajti um, to tudi zelo veliko stra, stane za, potroške, za potrošnike. Vsi želimo varovati okolje, vendar ne pomagajo nam samo zlogani. Um, jaz bom um, si ogledala, seveda, oziroma rada bi videla tudi, za katere prioritete in izredne razmere pravzaprav gre. V imenu skupine EKR ima besedo gospod Vondra za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mi smo konzervativci, zato smo prepričani, da moramo naše okolje predati našim otrokom v boljšem stanju, kot smo ga prejeli. Istočasno pa menimo, da je zeleni dogovor zelo drag in da bo najbolj prizadel tiste z nizkimi in srednjimi prihodki in najbolj eh, ranljive države. Poleg tega bo to popolnoma nekoristno, glede na to, da imamo Kitajsko in ZDA, ki nam verjetno ne bosta sledili. Zato menim, da moramo ustrezno oceniti naša dejanja, naše okrepe, da biti moramo načrt za zaščito ranljivih držav in eh, najrevnejših v naši družbi. Poleg tega nima nobenega smisla, da pospešimo naše delo, če ne vidimo nobene zaveze drugih. Na češkem pravimo, da je pot v pekel lahko plakovana um, the... z dobrimi um, nameni. In zato vam predlagam, da se izognemo takšnemu tveganemu scenariju, kot smo ga videli lani. V imenu skupine GUE NGL, gospa Matijaš, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Oettinger, ne bom dejala, da je presenetljivo, ampak je to velika frustracija za nas, ko vas slišimo vsakeč govoriti o podnebnih spremembah. Gre za nujne zadeve, nova vprašanja. Vi pa to želite rešiti starimi rešitami odgovori, ki ne delujejo. Vprašali smo vas, kakšne so vaše prioritete, govorite o trgu eh, z emisijami in eh, ne znate odgovoriti na naša vprašanja ne moremo se boriti proti podnebnim spremembam s politiko, ki ne bo spremenila našega gospodarskega modela, ki ne vključuje javnih naložb, ki ne spremeni našega energetskega modela in ki ne vključuje socialne politike. Preporočam vam, da prisluhnete ljudem na ulici, kajti če ne, ne bomo dobili nobenega načrta in nobenega planeta, ki ga lahko zapustimo našim zanancem ne smemo se igrati z zelenim dogovorom, če v resnici ne vsebuje nobenega načrta. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu samostojnih eh, poslancev, gospod Ikol. Hvala. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica, eh, kar so ne povedali nekateri koli, eh, kolegi. Ampak, če govorimo o ETS-u, vidimo, da to ni vodilo do znižen emisij. In, eh, To je pravzaprav korak nazaj. Ko govorimo izredne razmere, bi želela opozoriti tudi na tla, kaj te podnebne spremembe vodijo tudi k problem v zvezi z, z tlmi. In predvsem eh, je treba videti, da za nekaj centimetrov tal eh, potrebujemo 20 let in vemo, kakšne zadeve so se zgodile ehm, tudi v Italiji in izgubljamo ogromno eh, tal, predvsem z gradnjami. Ena tretjina kmetijskih zemljišč je ogroženih z erozijo, kar eh, ogromno stane vsako leto in Evropa, eh, Italija izgubi 4 odstotkov tal vsako leto, ampak Francija, Španija, druge države so v enaki situaciji. Vem, da je eh, komisija napovedala strategijo o biotski raznovrstnosti in pričakovala bi si, da bi eh, tudi varstvo tal postavili v ospredje, kaj ti ena četrtina biotske raznovrstnosti v tleh. Eh, ko gre za neutralnost, moram, se moramo boriti tudi proti degradaciji tal. Sicer se ne bomo uspeli upriti podnebnim spremembam, kaj ti imamo monokulture, imamo um, zelo intenzivno živino rejo in vse to seveda tudi ogroža kakovost tal. Sedaj ima besedo gospa Vajs za minuto in pol. Najlepša hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, dragi kolegi. Najlepša hvala, da ste na dnevni red postavili tudi razpravo o podnebnih spremembah. Gre za ključni trenutek, kajti k malu bomo dobili predlog za zeleni dogovor. Poiskati moramo prave odgovore in najboljša urodja za reševanje teh vprašanj. To pa moramo storiti ne da bi okrnili našo konkurenčnost, da bi izgubili delo na mesta in uh, podnebne izzive moramo gledati v luči poslovnih priložnosti, ki jih eh, to področje ponuja. Moramo zagrabiti te poslovne priložnosti v tesnem sodelovanju z 900 tisoč malimi podjetji, ki predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. Trg je eh, največja sila v vsej družbi in Evropska unija mora spoznati, da lahko to uporabi na pameten način, zato da bomo z manjšanjem emisij lahko ustvarili delovna mesta in poskrbeli za konkurenčnost. Ta naloga vključuje nekaj zelo pozitivnih plati. Vsaj tako mi v e LS gledamo na to vprašanje. Evropska unija mora poskrbeti za naš planet, za naša podjetja in za naše države. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Guterland, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ukrepati morate tako, kot če bi gorela vaša hiša, tako je eh, dejala Greta Thunberg. Vendar pa so te besede sedaj namenjene komisiji. Govorimo o izrednih razmerah slišimo raziskovalce in znanstvenike, beremo poročila, raziskave, študije in vse kaže na to, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo in preostalemu svetu pokazati, kako se spoprijeti s problemom podnebnih sprememb. Res je, veliko krat se čutimo nemočne, brezupno, vendar pa moramo pogledati, kaj lahko storimo in kakšno je stanje danes in pogledate, kako bi lahko dobili prihodnost več delovnimi mesti, več eh, blaginje in eh, več gospodarske rasti. Zato nam moramo prevzeti to vodilno vlogo, to svet potrebuje, potrebujemo tudi konkretne ukrepe. Evropska unija mora prevzeti odgovornost potencial v gospodarstvu lahko resnično izkoristimo tako, če bomo inovativni in pametno izvedli gospodarsko preobrazbo. Poskrbeti moramo za to, da bo Evropska unija dobila tudi konkurenčno prednost. Tukaj je velika priložnost, vrem pa moramo biti ambiciozni in odločni in se zauzemati za čim bolj veliko potencijal zavezan cilj in to je zmanjšanje za 50 odstotkov emisij do leta 2030 v Evropski uniji. Ravno tako moramo zamrzniti subvencije, s katerimi omogočamo še naprej delovanje elektrarn na premog. Mi moramo poskrbeti za preobrazbo in vsi morajo prispevati k temu. tudi morje je treba upoštevati, pomorstvo, transport, letalski promet. Tukaj potrebujemo še več. Gre namreč za podnebno krizo, vendar pa moramo v tem prepoznati tudi priložnosti. Najlepša hvala, gospa Šebo. Madame la Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ob izrednih razmerah se vedno spomnim, da smo kot pomorci, ki vide, vidi, da prihaja neurje, pa ne ve, kaj storiti. Um, predvsem eh, ne reagiramo s potrebno hitrostjo. Vendar moramo videti, da je vedno večja ozaveščenost za te probleme. Oglična neutralnost do 2050, predsednica komisije je iz tega naredila prioriteto. Eh, mnogo lahko storimo takoj, naprimer 20 eh, odstotkov manj emisij bi lahko zagotovili v pomorskem prometu z določenim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 moramo eh, zagotoviti, da toplogridni plini padejo od danes naprej drastično, če želimo, da ostanemo do konca stoletja res samo pri dveh stopinjah več. In ne smemo zgubiti nobenega meseca. Vse šteje. V New Yorku je tudi delegacija Evropskega parlamenta opozorila na to, da moramo eh, imeti vodilno vlogo pri tem. Hvala, za eno minuto dobi besedo gospod Žado. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, izredne razmerja, o katerih govorimo, ni neka znanstvena diagnostika, to poznamo vsi. Izredne razmere so, ker ni dejanj, ni ukrepanja. In zato sem presenečen, gospod Oettinger, da ste predstavili bilanco zadnje komisije kot um, nek načrt, kaj je, storiti, kaj je treba storiti v prihodnosti. Mi ne izpolnjujemo obvez iz Pariškega sporazuma. In, naprimer, čez, se spomnimo skupne kmetijske politike, to bo povečalo toplogredne pline, izgubo biotske raznovrstnosti, čeprav moramo storiti ravno obratno. E, ste za prostotrgovinske e, sporazume, ki um, ubijajo podnebje in biotsko raznovrstnost, moramo Uh, uporabili smo na milijarde um, uh, evrov za banke, to pa moramo uporabiti za podnebje. Evropska centralna banka um, mora financirati velik načrt eh, naložb, naprimer v izolacijo stavb. Tu gre seveda tudi za socialno pravičnost in eh, treba se je otresti Putina in drugih. Moramo delovati v korist Evrope, v korist podnebja, zato potrebujemo politično voljo, politično pripravljenost. Za eno minuto, gospa Grisi. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Vsi se strinjamo, da je treba razglasiti okoljsko izredne razmere, vendar ne strinjamo se glede učinkovitosti ukrepov. Kar zadeva finančne vidike zelenega dogovora, kako zagotoviti tisoč milijard evrov, ko pa nismo v stanju uh, da bi zagotovili svežen, ki eh, bi zahteval desetkrat eh, manj denarja. Prioriti, okoljska prioriteta je na eni strani, da um, govorimo o svetovni demografiji, kar tudi povzroča te po, po, po, um, probleme in potem gre seveda tudi za ekonomske takove in tudi za um, migracijske tokove. Um, gre za sodelovanje na lokalni ravni z um, konkretnimi načrti, tako bomo lahko odgovorili na okoljske izzive, ki, s katerimi se soočamo. Za eno minuto, gospa Zalevska. Okay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 um, um, si um, ne pričakujejo samo goričih govorov, temveč to, kar si pričakujejo, so konkretni načrti in sicer načrti, ki so tudi finančno podprti. Zato hvala vsem kolegom, ki so omenili sklad za pravičen prehod, eh, kajti to je pa moje izhodišče. Samo kaj um, imamo? Niti nimamo. Eh, še um, popolnega kolegija komisarjev. Eh, gospod Macron bi moral predstaviti naprimer novega eh, kandidata, tako da bo lahko ta kolegi začel delati. In eh, ni dobro poslušati samo slogane. Gospoda Timmermansa smo vprašali, kakšen bo nov eh, akt za podnebje, kakšen je njegov načrt za razdelitev denarja za po, varstvo podnebja. Nismo dobili odgovora. Jaz upam, da bomo res eh, zagotovili dobro sodelovanje za varstvo podnebja. Naslednja je na vrsti gospa Hazekamp. Hvala, gospa predsedujoča. Vsaka uh, sekunda šteje, ko gori hiša. Kako je možno, da že leta in leta razpravljamo o ohlapnih kompromisih, medtem ko svet gori? Uh, imamo velik problem in pravzaprav bi morali razglasiti izredne razmere za podnebje in za biotsko raznovrstnost. Kaj ti trenutno je ogroženih en milijon vrst, torej mu grozi izomrtje in sicer gre za živali in za rastline in moramo ravnati na vseh frontah, povsod. In kako je možno, da Evropa porabi milijarde za uh, ukrepe, ki niso okolju prijazni in ki eh, je v nasprotju s podnebnimi, eh, podnebnim varstvom, naprimer, ko gre za pridelavo mesa. Um, Amazonas gori za to, da bi ustvarili pašnike za živinorejo. In um, predvsem je treba upoštevati različne sektorje, promet in tako naprej. Prihodni komisar Timmermans pa tega očitno ne vidi, kako lahko dosežemo klimatske cilje, podnebne cilje, če iz tega izpustimo eh, industrijo mesa. Stroški eh, za boj proti podnebnim spremembam te stroške lahko eh, prepolovimo, če bi večkrat eh, jedli eh, eh, torej živila, iz rastlinska živila in ne eh, iz mesa ali iz eh, ribe in tako naprej. In zato sem mnenja, da je tako in tako treba odpraviti subvencije za kmetijstvo gospod Roland, za eno minuto. Eh, vsa razprava o podnebnih spremembah, eh, o apokaliptičnih posledicah, če ne bomo drastično spremenili energetskih virov in um, načina življenja, isti alarma, alarmizem smo doživeli 80. leta pred uh, vrhom v Torontu, kjer so podnebne spremembe s, um, primirjali svetovno vojno. Danes smo um, daleč od tega. In smo videli, da se je eh, temperatura zvišala za 0,75 odstotkov in eh, stopin ne za 3, eh, tako kot so takrat napovedovali. In razen tega so bile genialne ideje, um, predvsem tudi, um, um, da bi na um, polarnem območju nekaj storili. Um, um, seveda imamo malenkovičev cikl, imamo naprimer tudi pege na soncu in tako naprej, kar vse vpliva na naše podnebje. Um, moramo pa seveda videti, e, e, da gre tudi za energetske stroške in za življenjske stroške. Dekarbonizacija je deindustrializacija in e, to taka politika. Um, bi eh, zamenjala eh, davke iz eh, fosilnih goriv eh, z nečim, kar eh, ne bi prineslo toliko denarja in predvsem bi eh, eh, To zabeležili kot nek ukrep, ki je bil najbolj neumen v zgodovini človeštva. Za minuto in pol dobi besedo gospa Megines. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, kolegice in kolegi. Mislim, da pozabljamo, da v realnem svetu se stvari dogajajo. Naprimer, moj lokalni organ je izvedel danes eh, usposabljanje za podnebne spremembe, za osebje. Eh, potem eh, tam delajo na terenu, imajo tudi delovne skupine, domove, izolirajo in tako naprej. Torej, eh, eh, realni svet se že odziva, moramo postoriti še več. Veliko se kritizira, česar nismo storili doslej. Um, ampak mi preveč delimo sektorje, fragmentiramo sektorje, predvsem na področju kmetijstva. Želim povedati jasno, kmetje vedo, da morajo ukrepati, ampak če jih eh, krivimo vedno kot velik problem, se ne čutijo kot del rešitve in zato moramo biti previdni tudi pri uporabi jezika. Um, kmetist, kmetici so v eh, stiski in pravzaprav tudi ne vedo, v katero smer naj gredo. In zato jim moramo nakazati to smer, pametno kmetovanje, biološko kmetovanje. Potrebujemo bolj zeleno skupno kmetijsko politiko, vendar moramo poslati močne signale in nagraditi tiste, ki dosigajo rezultate. Um, kon, eh, korinčno pravo. 70 odstotkov skupne kmetijske eh, politike nadzirajo tri velika podjetja in tako naprej naprej. In pet eh, velikih živilskih um, um, um, um, vele. Trgovcev pokriva velik delež celotnega evropskega trga, in tudi tu, eh, tu je treba odpraviti, ko spa bo na fej za dve minuti, hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Da so danes e, izredne razmire na področju podnebja in okolja, je dejstvo. In to je treba vzeti resno. Zvišanje temperature kažejo, da je v zadnjih 50 letih se ta temperatura bistveno zvišala. In vsi evropejci imamo izkušnje z katastrofalnimi in izrednimi vremenskimi pojavi. 27. E, leta nas je bilo 2 milijona dve milijardi in sedaj mm, eh, nas je že veliko več in kmali nas bo deset milijard. In če želimo zagotoviti kakovost za prihodne generacije, moramo zamenjati način življenja. Ko gre za podnebne spremembe, to pomeni spremembe na vseh sektorjih, noberni izključen. Moramo ščititi okolje in biotsko raznovrstnost, potem čisto energijo, potem velika tema mobilnosti z um, transportnimi sredstvi, ki manj onesnažujejo, potem nove modele um, deljene mobilnosti, potem uh, poklicno izobraževanje, da um, bomo usposabljali za nove kompetence, potem eh, kružna ekonomija, nove zaposlitve pri uh, predelavi odpadkov v nove surovine. Torej, uh, delo je treba prilagoditi tudi novim razmeram. Vendar um, če bomo nadaljevali tako kot doslej, eh, to ne bo eh, dovolj, zato moramo vzeti v roke tudi denar. In ukripe, ki jih predlaga eh, gospa von der Leyen, bodo nekaj stali in jih je treba financirati. Mižel Major, Nobelov nagrajenec za fiziko, je rekel, da Kdor razmišlja o novih planetih, eh, na katerih bi bilo možno živeti, eh, bi želel povedati, poskrbiti za naš planet, ki je tako lep in ki ga je možno eh, tudi tako lepega ohraniti. Za eno minuto dobi besedo gospod Štefanuta. Gospa predsedujoča komisar Oettinger, vidno, ko razpravljamo o podnebnih spremembah, gledam na galerijo na mlade ljudi kaj ti o tem pravzaprav razpravljamo. In želim vam danes poslati sporočilo. Evropska unija je velikan na področju blažitve podnebnih sprememb, vendar smo eh, palče, kar zadeva prilagoditev podnebnim spremembam. Podnebne spremembe se dogajajo, vendar premalo delamo, da bi se jim prilagodili. In to eh, je treba zagotoviti spremembo gradnje eh, hiš, s tem, da gradimo nas precipe proti poplavam, potem eh, da um, sedimo drevesa um, proti eh, gozdnim požarom. Ni kontradikcije med migracijo, blažitvijo in prilagoditvijo. V Franciji je izolacija hiš tudi ukrep za prilagoditev, ki pripravlja hiše na podnebne spremembe. Samo tri odstotkov v večletnem finančnem okviru je namenjenih eh, prilagoditvam v naslednjem večletnem finančnem okviru moramo eh, financirati to, kar nam naj, kar najbolj potrebujemo. Gospod Blos, dobi za besedo za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Podnebna kriza ni naravna katastrofa, ne. Doma smo jo ustvarili in je rezultat napačne politike. In da se bo to spremenilo, je septembra 4,5 milijona ljudi se zbralo na ulicah. Hvala Fridays for Future, hvala za vsak plakat, hvala za vsak petek, ko greste na ulico in ko nas opozarjate, kaj moramo storiti osnovi znanstvenih dognanj. Moramo nadaljevati tako kot doslej. Ampak doslej. Um, Eh, imamo ogromno nekih votlih napovedi. 1,5 milijarde evrov pa eh, investiramo v projekte z zemeljskim plinom, ki škodijo okolju. In tudi v Nemčiji nismo uspešni, tako nam ne bo uspela podnebna neutralnost. Eh, lepo, da so socialni demokrati predlagali to tematsko razpravo, ampak nas zadostuje razprava, kaj ti želimo videti um, dejanja. Hvala. Za eno minuto dobi besedo gospa Limer, prosim. Če eh, podnebni nevroti, ki permanentno govorijo o podnebni katastrofi, eh, potem zaradi vsebnosti CO2 -ja v ozračju in sicer v zadnjih 150 letih. In to upravičeno, če si ogledamo zgodovino Zemlje, bi videli, da je vsebnost CO2 -ja prej bila veliko višja, kot eh, je današnja koncentracija 400 ppm. In še huje, da ni eh, neke proporcionalne korelacije med CO2 in temperaturo. Vzemimo naprimer zeleno histerično domnevo, da da eh, povečanje za 100 ppm eh, zviša temperaturo za dve stopinji. To bi pomenilo, da v času dinozaurov, ko je eh, CO2 koncentracija bila 1000, 2000 ppm, je eh, bi, bit, bi morala biti temperatura 32 stopinj višja, 50 stopinj, vem, veliko številk v tako kr kratkem času. Verjetno temu ne morejo slediti vsi politiki. Podnebna sprememba je pravilo in izjema. In dobro bi bilo, da se prilagodimo tem podnebnim spremembam. Boj klimatskih donkih hotov proti podnebju eh, vodi v eh, zgubo. Eh, ne moreš zmagati, gospod Terč, za eno minuto. Najlepša hvala. Mislim, da moramo vsi zares prisluhniti. Prisluhnite temu, kar se dogaja danes v tej dvorani. Poleg tega pa moramo tudi zelo paziti, da ne bomo začeli govoriti o fantazijah, kajti vedno bolj se udaljujemo od zdravega razuma, vedno bolj radikalni postajamo, eh, vedno bolj ideološki, še prav posebej, ko gre za podnebje. Paziti moramo na to, da razprava ne bo zgolj ideološka. Da ne bomo napadali tistih, ki zastopajo drugačno mnenje.